V ECB veje svež veter, konstruktiven dialog, kako bi lahko zagotovili rast evroobmočja, kako bi ECB lahko nehala financirati dejavnosti, ki onesnažujejo okolje in kako bi lahko spodbudili enakost med spoloma na vodilnih položajih pri ECB. Sveda, na vsakem delovnem mestu imate na začetku dobropis, trik je v tem, da ga ne porabite ali vsaj ne prehitro. Gospa Lagarde, zdaj je čas, da dosežete napredek. In ECB eh, e mora izvajati taksonomijo EU in ne sme izvajati škodljivih dejavnosti. Vlade morate spodbuditi tudi k temu, da bodo vlagale v trajnost. Izkoristiti moramo nizke obrestne mere, mere moramo tudi dvigniti, s tem bomo izkoristili potencijal monetarne politike. Stopajte po tej poti, gospa Lagarde in prepričan sem, da bodo tudi centralni bankiri ostali na vaši strani. Hvala. Hvala lepa, gospa Agnes Evren. Izvolite. Hvala. Hvala, gospod predsedujoči, gospa predsednica, gospod komisar. Letno poročilo o ECB za leto 2019, o katerem bomo glasovali jutri, bo prvi dokument, ki ga boste dobili od Evropskega parlamenta. Upam, da bodo naša priporočila služila kot osnova za pogost dialog z našim odborom, odborom Ekon. V poročilu govorimo o vprašanjih, ki moramo rešiti na področju gospodarstva skupaj z ECB v prihodnih letih. Januarja v Davosu na Svetovnem ekonomskem forumu ste govorili o tem, da moramo okrepiti kibernetsko odpornost. In za leto 2020 naj bi bil veliki kibernetski napad med petimi najbolj nevarnimi tveganji. To bi imelo velike posledice za evropsko gospodarstvo. Zato moramo obnoviti arhitekturo sodelovanja na evropski in mednarodni ravni. Potrebujemo skupno strategijo in usklajeno moramo nastopiti proti tveganjem na kibernetskem področju. To je prva faza, druga faza pa bo ukrepanje. Zagotoviti moramo odpornost finančnih trgov in spodbujati moramo sodelovanje na področju bančništva v euroobmočju. Gospa Lagarde, računam na to, da boste seveda kos naloge. Hvala. Hvala, zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. 14 vas je zaprosilo za besedo. Devet vas bo besedo tudi dobilo. Začel bo gospod Kircus Georgius iz Grčije. Izvolite. Hvala lepa. Hvala gospodu Mauridesu za odlično poročilo in hvala vsem tistim, ki so sodelovali z njim. Gospe Lagarde, želim obilo uspeha in upam, da bo še bolj učinkovita kot gospod Dragi. Tudi jaz imam nekaj vprašanj. Vem, da je bilo vprašanj že veliko, ampak eno od vprašanj zadeva grški bančni sistem. Od leta 2018 so se zadeve izboljšale, ampak zanima me, ali nam lahko na kratko poveste, kaj o tem, v katero smer naj bi šli v Grčiji. Pa še nekaj me zanima, to so omenjali tudi drugi kolegice in kolegi, namreč želimo iti po poti zelenega dogovora, zato bomo pa potrebovali več naložb. In to je povedal tudi gospod Dragi. Če želimo to doseči, bomo morali izboljšati način javne porabe, zato da bomo javna sredstva uporabljali bolj učinkovito. Morda lahko podate komentar tudi v zvezi s tem. Hvala. Hvala lepa. Gospa Marques. gospod predsednik hvala lepa hvala gospodu mavridisu hvala tudi gospa lagarde vsi vemo da moramo doseči napredek na področju bančne unije in kapitalskih trgov. Dan danes je pač tako, da so bili koraki naprej omejeni. Tretji stebr, bančna unija, še zdaleč ni zaključen. Okrepiti moramo tudi evro in zato potrebujemo predvsem politično voljo. Tudi ekonomska in monetarna unija je pomemben instrument, instrument, ki nam lahko pomaga pri proračunu, zato da se bomo lažje borili proti šokom. ECB mora imeti možnost, da je pomemben akter v tej razpravi. Tudi pri boju proti podnebnim spremembam mora imeti ECB svojo vlogo, sodelovati mora z drugimi institucijami in partnerji, zato da se okrepi vloga evra, kajti to mora biti rezervna valuta, še posebej kar zadeva mednarodne institucije. Gospod Pekerinen. monsieur pekkarinen is not here. ga ni v dvorani. Gospod Kerja, izvolite. Hvala. Gospa Lagarde, pakt za stabilnost in rast. To vpliva na evropska gospodarstva in način, kako vlagajo v zeleni dogovor. Ampak seveda spodbuja se tudi širše gospodarstvo v EU. Evropska komisija izvaja revizijo pakta za stabilnost in rast in zanima me, ali bo ECB imela uradno vlogo pri spremljanju tega revizijskega procesa. Zanima me, ali boste lahko prispevali k temu procesu, kaj ti. Vsem je jasno, da želimo imeti dinamično gospodarstvo In če si želimo imeti takšno gospodarstvo, je pak za stabilnost in rast preveč omejujoč, ko gre za vlaganje v različne aktivnosti na področju gospodarstva v euroobmočju. In še nekaj, gospod Lagarde. Poglejte si irske banke in obrestne mere, ki jih zaračunavajo za hipotekarne kredite in podjetniške kredite smo v evroobmočju, naše banke pa zaračunavajo dvakrat ali trikrat več kot druge banke v Evropi za enaka posojila. Hvala, gospod Džao Ferreira. Hvala lepa. Konvencionalni ukrepi na področju monetarne politike niso bili dovoljšni, da bi oživili gospodarstvo. In vprašanje je, kdaj bo prišla naslednja kriza. Jasno je, da se bo to zgodilo tudi v evroobmočju. Konvencionalni ukrepi ne zadostujejo in zato smo bolj ranljivi. To velja za tiste države, ki so ujete v past evra, kajti zaradi tega trpijo delavci in to spodkopava tudi javne naložbe. Mislim, da moramo poskrbeti za pakt za stabilnost in rast, ki bo revidiran in okrepljen. Mislim, da moramo odpraviti evro. Hvala. Gospod Castaldo presidente, cari colleghi. Gospod eh, predsedujoči, pot eh, proti bolj eh, solidni ekonomski uniji je težka in vsi se moramo potruditi. Določeni napredki so doseženi, vendar so reforme zelo upočasnjene in osnovni predlog za bančno unijo eh, kot eh, skupni projekt za zaščito depozitov še vedno ni uspel. Eh, pri tem ne smemo pozabiti na varčevalce in zmanjševanje tvegan. Z nadaljevanjem teh projektov bi lahko zbrali več privatnega kapitala in bolje amortizirali finančne šoke. Vendar pa eh, tveganje kot tako ne more biti edino, edini eh, kre, eh, kriterij. EDIS je eh, ključen projekt eh, za preprečimo eh, previsoko plačilo, eh, ki bi ga vtegnili plačati. Kelly. Gospod Kelly. Hvala. Čestitke, gospa Lagarde, lepo vas je videti. Čestitati pa je treba tudi gospodu Dragiju, kajti poskrbela sta, da je gospodarstvo stabilno in da je evro območje prav tako stabilno. Imam pa vprašanje za vas. Na Irskem smo imeli pred kratkim volitve, pomembno vprašanje je bilo vprašanje stanovanj. Gospod Kelehen je omenil obrestne mere, ne gre pa samo za to, gre tudi za pravila, izposojanja. Trenutno so razmere takšne, da so nekateri izobraženi in imajo dobra delovna mesta, pa si ne morejo prepoščiti stanovanj. Tudi tam, kjer je ponudba na voljo, se pojavljajo težave in to ljudi zelo skrbi, kajti ljudje zdaj živijo pri starših. Kajti, ne glede na to, da so dobro izobraženi in imajo dobra delovna mesta, si ne morejo privoščiti stanovanj nakupa nepremičnine, zato ker naše banke uvajajo takšna pravila. Zanima me, ali gospa Lagarde lahko kaj stori tukaj in ali lahko pritisne na banke, da se vrnemo nazaj, da bo tako, kot je bilo prej. Hvala lepa. Hvala, gospod Ruiz Teveza. Muchas gracias, señor presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospa predsednica Lagarde in podpredsednik Dombrovskis. Najprej bi želel izraziti podporo Kostasu Mavridesu iz skupine socialistov. Njegovo poročilo je zelo obsežno, vsebuje vse najpomembnejše elemente. Morda bi dodal samo še enega izmed elementov, ki ga je omenil tudi gospod eh, eh, Fernandez. In sicer gre za nove inštrumente. Samo z programom delovnih mest in pa spodbujanjem eh, kupne moči bo težko doseči cilj glede inflacije. Ta ni, ne more biti predmet pogajanj. Ta inštrument je, bi lahko bil prenešen na evro območje, zato da bi spodbudili povpraševanje in da bi zato inflacijo ohranili vsaj blizu ali pa celo pod dvema odstotkama. Hvala, ste mi postopka pritegnite pozornost predsedujočega. Konec. Besedo dobi gospod Tomprovskis. Izvolite. Mr. Chair, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa predsednica, gospe in gospodje, v razpravi smo videli, da večina podpira to poročilo in uh, mislim, da bodo tudi tri institucije kmalo prišle do skupnega stališča. Naj odgovorim na vaše komentarje v zvezi s komisijo. V zadnjem poročilu ste komisijo in ECB pozvali k temu, da razmislijo o naprimer digitalni valuti in digitalni osnovi. Komisija in ECB analizirata morebitne prednosti in izzive v zvezi s temi schemami. Potrebnega je še nekaj dela, ampak ti primeri kažejo, da vse tri institucije, torej ECB, komisija in tudi parlament, lahko sodelujejo ob spoštovanju njihovih pristojnosti. Zato računam, da boste še naprej podpirali naša prizadevanja za trajnostno rast v Evropi. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Zdaj pa dobi besedo predsednica ECB, gospa Lagarde. hvala, da ste včeraj imeli tako konstruktiven pogovor z nami. Izvolite, gospa predsednica. I press? It's working. It is working. Okay. Well, Mr. President. Gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Eh, nisem vedela, da bi morala stati že na začetku in zato se opravičujem, če govorim o parlamentu. Eh, zaradi tega bom sedaj eh, se držala vaših pravil in stala. V prvi vrsti se vam res zahvaljujem za ta dialog, ki smo ga imeli. Gre v, predvsem za to, s čemer se ukvarjamo v Evropskem centralni banki in v evrosistemu. Gre za uh, javno mnenje, predstavnike civilne druže, še pomembnejše pa z predstavniki državljanov Evrope, to ste pa vi, poslanke in poslanci, ki ste bili izvoljeni. In tu je v veliki meri povezano z našo odgovornostjo do vas in skozi vas do državljanov Evrope. V zadnjih nekaj mesecih smo izvedli nekaj sprememb. Ena od teh, katere se še posebej veselim pri eh, reviziji strategije, ki je bila potrjena prejšnji mesec, je stalni dialog, ki mu pravimo outreach oziroma dostop do državljanov Evrope skozi vas in prek vas. Zato se vam zahvaljujem. Naj se dotaknem le nekaterih. Um, točk naše revizije strategije in se povežem z stvarmi, ki ste jih sami omenjali. Nekateri ste govorili o monetarni politiki in trenutnimi komponentami za njeno izvedbo. E, in to počnemo že od leta 2014. Tiste, ki ste rekli, da ta monetarna politika, predvsem pa njene nekonvencionalna urodja so bili uh, kontraproduktivni. Uh, moram povedati, da uh, si res pogledajte, kakšen dejanski učinek so ta nekonvencionalna urodja imela na gospodarstvo. Dejansko se je uh, gospodarstvo okropilo in bolje funkcioniralo kot če teh nekonvencionalnih politik in inštrumentov ne bi bilo. Zato je tako važno, kako eh, z modeli uravnavamo rast. In ta rast je verjetno bila višja za 2 do 3 odstotke, odkar smo uvedli te nekonvencionalne politike. Istočasno pa je to prispevalo k inflaciji. Vsi veste, odkar je bil uveden eh, evro in strategija iz leta 2003, eh, evro in rast eh, merimo v odnosu na inflacijo in od leta 2014 uporabljamo nekonvencionalna urodja, ki so vendarle malo zvišala inflacijo. Želeli bi se sicer veliko več ampak eh, to bi eh, uspelo, če bi istočasno uporabljali tudi druga eh, orodja z našo nekonvencionalno politiko. Polovica odstotne točke niti ni tako slabo, glede na izhodiščno točko tisti, ki govorite o enem odstotku, naj vas spomnem, da je januarja inflacija bila približno 1,3 odstotka, kar gotovo ni cilj, ki ga imamo. Gotovo pa je to več kot en odstotek, ki ste ga omenjali. Torej ta nekonvencionalna orodja in <clears throat> inštrumenti, ki smo jih uporabljali, so primogle k razvoju našega gospodarstva. Če si pogledamo obseg in število novih eh, financiranj za realni sektor, eh, ne glede na to, ali gre za podjetja ali eh, državljane, ugotavljamo, da so stroški financiranja izredno nizki. Spomnim se, kaj ste rekli za irske banke in koliko eh, zaračunavajo v obrestih. To si bomo bolj natančno pogledali, ampak stroški financiranja so bistveno nižji za realno gospodarstvo, pa tudi obseg financiranja gospodarstva se je povečal in se še naprej povečuje. Eh, V, pred kratkim ste slišali nekaj komentarjev, da se to, uh, to upočasnjevanje nadaljuje uh, ja za gospodarski sektor, ne pa za občane. Na splošno lahko rečem, da so uh, za naša gospodarstva učinki bili zelo pozitivne. Pri reviziji naše strategije se bomo posebej pogledali, kako učinkovita so bila ta urodja. Uh, in v kakšni meri, pa tudi ugotavljali bomo um, stranske učinke in njihovo akumuliranje za državljane oziroma gospodarstva. To bo del naše revizije. V drugi vrsti pa bi nakratko še omenila uh, monetarne eh, politike in njena orodja in kako merimo učinkovite uh, uči, eh, učinkovitost leteh. In tukaj mislim na podnebne spremembe. Nihče ne more zahtevati od Evropske centralne banke, da naredi to, kar bi morali narediti banke in, oziroma države in uh, kot nekdanja direktorica monetarnega denar, uh, denarnega sklada je vam lahko rečem, da je eh, glavni način boja proti podnebnim spremembam ustrezna eh, cena eh, za oglik. In o tem ne more odločiti nobena banka, pa tudi ECB ne. Pri naši reviziji strategije bomo ugotavljali, kako bodo podnebne spremembe in boj proti podnebnim spremembam vplivali na našo politiko ali se bo to povezalo z našo cenovno stabilnostjo, ki je glavni cilj in kako bo to vplivalo na um, cenovno stabilnost in kako bo to vplivalo na upravljanje s tveganji, za kar smo odgovorni in uh, kako bo vplivalo na naše upravljanje z portfeljem, ali imamo ustrezno oceno uh, vseh komponent in uh, kakšne zavarovanja imamo v, v naših eh, portfeljih in kako so ta ocenjena. Torej, podnebne spremembe bodo ena od zadev, ki jih bomo vključevali skupaj z bolj tradicionalnimi pristopi. In pri reviziji strategije bomo nadaljevali za tem dialogom ne le z vami, ampak eh, tudi z predsedniki odborov, ekon in drugimi. Še naprej bomo se pogovarjali in upam izmenjevali informacije v obe smeri. Postavljali ste konkretna vprašanja za posamezne države in zaradi tega bi raje na nje odgovorila bilateralno, če se nanašajo na posamezne države oziroma banke. Hvala. Und ich kann Ihnen nur persönlich und im Interesse der Europäischen osebno in pa v interesu Evropske unije ter v globalnem interesu se vam želim zahvaliti in vam želim uh, zaželeti veliko uspeha. To točko na dnevnem redu bo zaključil poročevalec Kostas Maurides. Like note, uh... Tudi sam bom čisto kratek. Dve stvari bi rad vprašal. Gospa Legard, rekli ste in videli, da imamo v Evropskem parlamentu različne poglede. Poglejmo na preteklost in kaj je počel gospod Dragi. Mogoče gospod Dragi ni bil perfekten. Njegova o dediščina pa je jasna. Želel je evroobmočje um, spremeniti v evropski projekt. In nekateri mu ne morejo tega oprostiti. Vendar pa, če pogledamo situacijo danes, sami ste s ponosom rekli, da si v osnovi delimo isto mnenje o izzivih. In tudi gospod eh, Dobrovskis, pa tudi Evropska komisija do neke mere imajo isto mnenje. Zaradi tega bi k temu še dodal, da določeni elementi, kot ste sami ugotovili, niso prisotni, manjkajo. In glavni izziv za nas, po moje, je doseči rezultate, za evropske državljane, zato da se izboljša njihovo življenje in to na poseben način. Zaključek bančne unije, zaključen eh, k unije kapitalskih trgov in še veliko več. Eh, vi, gospa, ste sedaj na vrsti, eh, da dosežete pravo konvergenco gospodarstv. Tukaj vam bomo pomagali in hvala, da ste tukaj z nami. Hvala. Razprava je s tem zaključena. Glasovali bomo jutri. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Slišali bomo izjavo sveta in komisije o kršitvi sklepa sveta o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Venezueli, nezakoniti vstop osebe s seznama sankcij na ozemlje države članice Evropske unije. na strani komisije se z nami mm, podpredsednik uh, Josep Borel. Yeah. gospod borrell ste pripravljeni? gospod borrell bo govoril kot visok predstavnik sveta Torej, v imenu sveta in komisije, izvolite. Gracias, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Govorimo o domnevni kršitvi sklepa sveta v zvezi z umevalnimi ukrepi glede na razmere v Venezueli. Ti so bili vzpostavljeni leta 2017 eh, kot del prizadevanj Evropske unije, da bi spodbudili razumen in miroljuben proces za ponovno spostavitev demokracije in pravne države v Venezueli. Ti ukrepi vključujejo seznam 25 posameznikov, ki jim je bilo zamrzneno premoženje. Med temi je tudi podpredsednica eh, vlade Delsi Rodriguez. 25. junija 2018 so bili ti ukrepi ponovno potrjeni. Ta potovalna prepoved pomeni, da morajo države članice sprejeti ustrezne ukrepe, zato da bi preprečili vstope oseb z tega seznama na njihov teritorij. Prepovedan pa je tudi tranzit evropskih držav. Torej, države članice so odgovorne za preverjanje in izvajanje sankcij v svojih sodnih eh, pristojnostih. Države članice so odgovorne v vseh primerjih za preverjanje in eh, izvajanje sankcij, ki jih je sprejela Evropska unija. Če je torej prišlo do kršitve sankcij, ne glede na to, ali gre za prepoved vstopa ali za zamrznitev premoženja, morajo države članice ta primer preiskati in ugotoviti, ali je temu res bilo tako. Kar se tiče širšega izvajanja sankcij, ima komisija nadzorno vlogo, ko gre za te ukrepe na področju svojih pristojnosti. Tako to velja za zamrznitev premoženja in pa za sektorske ukrepe, ni pa komisija pristojna za prepoved vstopa na teritorij države članice. Lahko razpravljamo o politični primernosti možnosti, da bi države članice to možnost prepustile komisiji, vendar pa bi to zahtevalo spremembo pogodbe. V tem trenutku pa je situacija jasna. Komisija ne more sprožiti postopka za ugotavljanje kršitev v zvezi z kršitvijo prepovedi vstopa prepovedi vstopa lahko sprejme samo svet v svojih sklepih, zato no, to ne spada v zakonodajo Evropske unije. Komisija torej ne more igrati uloge pri nadzorovanju implementacije in ne more sprožiti postopka za ugotavljanje kršitve. Tukaj govorim kot visok predstavnik, tukaj govorim na strani sveta in kot takšen sem eh, pristojen tudi za to, da eh, je spoštovan splošni okvir na področju skupne zunanje in varnostne politike, ehm, vključno z sankcijami, ki jih sprejme svet. Zato je svet v neposrednem stiku z državami članicami, ko gre za domnevne rešitve na ta način skušamo zagotoviti, da so sankcije izvajene na harmoniziran način v vseh državah članicah. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod uh, komisar Boril Fontel. Sledi razprava. Najprej na vrsti kolegica Mosera. Za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Venezuela in uh, politika Venezuele je bila uvožena v Španijo strani eh, predsednika Podemusa Pabla Inglesiasa. To je povedal naš trenutni premijer Pedro Sanchez. To je rekel leta 2016. Danes je Iglesias eh, podpredsednik v njegovi vladi in eh, šovinistična politika sedaj blati njegovo politiko. Minister za transport Abalos se je na španskem teritoriju, na evropskem teritoriju sestal za Delši Rodriguez, podpredsednico Venezuele. S tem so kršili sankcije, ki jih je Evropska unija naložila režimu, ki tepta človekove pravice. Um, sedaj Sančesova vlada o tem laže. Uh, vsaka nadaljna laž dementira prejšnjo. Izgubili so vso kredibilnost. Evropski organi bi morali preiskati ta primer. Venezuela je naš eh, bratski narod, ampak eh, na milijone tamkajšnjega prebivalstva tepta Maduro in njegov režim. In za vse te prebivalce moramo ugotoviti, kaj je resnica. Treba je izvajati te sankcije. Španci, Evropska unija, ta parlament se je vedno zauzemal za svobodo Venezuele. Zato smo svet pozvali naj eh, razišče, kaj se je zgodilo, naj pove, kaj je bila resnica in da nikoli več ne dopusti takšnega škandala, ki je sramota za Evropo. Hvala lepa, naslednja kolega Moreno Sanče za eno minuto. Kolegica Monserrat, ali sprejmete vprašanje v okviru postopka modrega kartona? Izvolite, kolegica. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod Monserrat, bi vprašala, ali se zdi primerno uporabiti Evropski parlament kot inštrument za to, da napada špansko vlado? Eh, če ve, da parlament sploh nima pristojnosti za to, o čemer govorite. Eh, če bi obstajal takšen eh, precedens, potem bi lahko razpravljali tudi o drugih vprašanjih. Recimo o tem, da se je prvič zgodilo, da sta dva predsednika, Aznar in Rahoj, govornica je prekinjena. Naj vas opozorim na to, da bom tako pri vprašanju, kakor tudi pri odgovoru po 30 sekundah eh, ugasnil mikrofon brez nadaljnega. Ja, spet mečete pesek v oči. Kampanjo proti Španiji vodite vi, saj ste eh, čavizmu odprli urada v Evropo. Eh, pojasnite, zakaj. Vi ste izgubili vso verodostojnost ali sedaj hočete, da še vsi ostali Španci izgubimo verodostojnost? Pozivamo vas, da se oddalite od čavizma in pa populizma. In uh, danes in tukaj se morate zauzeti za Evropo. So, kolega Moreno Sanchez. Kolega Moreno Sanchez. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospodje Dolores Jordi, devet od desetih govornikov smo tukaj Španci. Uh, pobudnike tega uh, vprašanja sprašujem naslednje. Ali mislite, da je to evropska razprava, ali se vam ne zdi to absurdno, ali nameravate še naprej izkoriščati Evropski parlament za to, da bi kritizirali špansko vlado, gospodje iz Voksa, Ciudadanos in pa uh, eh, PP? Uh, Uh, vi ste tisti, ki škodite oziroma blatite podobo Španije v tem parlamentu. Niti eno minuto niste razmišljali o prebivalstvu v Venezueli. Oni potrebujejo podporo in dialog, ne pa nadaljna razočaranja. Naša vlada še naprej, si še naprej prizadeva za dialog, zato da bi dosegli demokratično rešitev ki bi privedla do svobodnih in pravičnih volitev. V tem trenutku parlament tja pošilja opazovalce volitev. Lepo vas prosim, opravljate delo, ki ga od vas zahteva položaj poslanca in se ne smešite več tukaj. Ähm, kolega Moreno Sanchez, ali sprejmete vprašanje kolega Wallesa? Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zadnji govornik je rekel, da Evropska unija ravna pravilno, ko tukaj prepozna špansko stališče. Jaz nimam nič opraviti s tem, uh, ne vem pa, kako je z stališči Španije do drugih vprašanj v Venezueli. Ali se vam ne zdi, da je priznavanje Guaidoja kot predsednika sramota za vsakega, ki tukaj sedi. On namreč ni bil izvoljen. Kolega Sanchez Moreno. Mislim, da ste že pravilno povedali, socialisti smo koherentni pri tem, kar počnemo. Mi iščemo rešitev skupaj z vsemi venezolanci. Eh, želimo si dialoga, ne pa konfrontacije in razdaljevanja. Samo za dialogom lahko pridemo do mm, rešitev. Venezolanci trpijo, zato si španska vlada prizadeva za to, da bi prišli do demokratične in uh, miroljubne rešitve za vse. Hvala lepa, kolega Wallace verwendung des begriffes dreckskerl zur ordnung. gospod wallace eh, pozivam vas eh, da ne uporabljate takšnih besed v parlamentarni dvorani. gospod kanyas eh, Gospod eh, Borel, eh, všeč bi mi bilo, če bi govorili kot visoki predstavnik, ne pa kot nekdani minister eh, premija Sančesa. To ni nacionalna razprava, to je razprava o verodostojnosti in doslednosti evropske zunanje politike. Ne vem, kako lahko sploh dopuščamo, da se govori to, kar se tukaj govori ta parlament je zahteval podvojitev um, sankcij proti Maduru skupaj z vašimi glasovi. In če ena država članica krši naše resolucije, potem uh, škodi Evropskemu parlamentu in pa vsem ostalim institucijam. Kako bodo drugi zaupali v Evropsko unijo, ko pa niti države članice ne spoštujejo uh, odločitev, ki jih sprejema Evropski parlament. Te resolucije nas zavezujejo vse, tudi države članice, svet in tudi komisijo. Komisija bi morala skrbeti za to, da so spoštovane sankcije. E, jasno je, da španska vlada ni povedala resnice. In očitno je tudi to, da komisija tukaj ni ukrepala. Ampak eh, vse skupaj je zelo enostavno. Ali je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 če kdo preseže časa za govor, potem ne bom dopuščal eh, vprašanj v okviru modrega kartona. Gospod Urtason, hvala lepa. To ni evropski primer, kaj ti eh, izvajanje sankcij je v nacionalni pristojnosti. E, smo pa sem prinesli razpravo, ki bi jo morali imeti v španskem kongresu in opravičujem se drugim kolegom, da tukaj okupiramo prostor za razprave, za to, da devet špancev razpravlja med seboj. Mislim, da je to obžalovanje uredno in sam moram biti iskren. Eh, s, takšnimi, eh, s takšnim obnašanjem škodimo vsem španskim delegacijam v Evropskem parlamentu, kolegom, eh, torej evropskim kolegom iz Renew in pa drugih uh, skupin, pa zastavljam naslednje vprašanje. Kaj bomo naredili? Bomo vsakič, eh, ko bo prišlo do kakšnega nacionalnega konflikta, te razprave nosili sem, kam bomo pa prišli? Prosim, da delo tukaj jemljemo za nekaj več resnosti. Hvala lepa. Še enkrat bom pojasnil. Moja stalna praksa je, da če govornik prekorači njegov čas, potem ga ne morem nagraditi s tem, da dopustim, da dobi še vprašanje v okviru modrega kartona. In tudi vam, gospod Kanjas, ne bom sprejel modrega kartona. Kolega Terče, naslednji. Hvala, senjor Borrell. Ja, gospod Borel, eh, je res eh, nekdo, ki se spre, spreneveda tukaj. Eh, odzivamo se na to, da je ena izmed evropskih držav kršila sankcije, ki smo jih naložili Venezueli. No, ampak eh, mi radi posegamo v obnašanje Mačarov, v obnašanje Poljako in tako naprej. Tistim, ki pravijo, da je to španska razprava, pa pravim, da to eh, ni nacionalna razprava, ampak je to razprava o kršitvi evropskih eh, pravil gre za ravnanje španske vlade, ki je po enem mesecu, odkar je na oblasti, že organiziral nezakonito srečanje na madridskem letališču z osebo, ki je na seznamu eh, oseb, ki imajo prepovedan vstop v Evropsko unijo, bog ve s kakšnimi nameni. Hvala lepa, kolegica Vila Neva Ruiz je naslednja. uh, ugovarjam temu, da vedno znova venezuelce uporabljamo kot nekakšen inštrument. Um, to prebivalstvo potrebuje, da odpravimo sankcije, da vzpostavimo dialog in da bodo tam lahko potekale svobodne in pravične volitve. Uh, z tem, ko razmišljamo o tem, s kom se je sestav minister na španskem teritoriju, ustvarja samo nekakšno tasnobo, tasnobo za uh, študente, ki ne dobijo delovnega mesta, za kmete, ki ne dobijo pravičnega plačila. Uh, Ne vidim pa vas, da bi vi se tako goreče zauzemali za pravice špancev, eh, ko gre za to, da jih tlačijo španske elite. Povedala vam bom samo eno stvar. Naša država Španija je veliko boljša kot pa črno-beli pogled, ki ga slikate tukaj. Hvala lepa, kolegica Vilanova Ruiz. Tudi tukaj ne bom dopustil modrega kartona. Kolega Lopes Hil je naslednji. La verdad es que esto no se trata de un debate sobre España. Res je, da ne gre ne za razpravo o Španiji, ne za razpravo o Venezueli. To je razprava o pomenu naših sankcij in načelo, načel. Uh, Spoštovanje pravne države, preglednosti, zakonitosti je naše ustanovno načelo. Pred kratkim smo videli, kako je španska vlada se posmehovala sankcijam, ki smo jih potrdili junija leta 2018. Gre za prepoved mm, vstopa podpredsednici Nikolasa Madura na evropski ruski teritorij. Pozivamo svet naj razišče, kaj se je zgodilo. Eh, s pomočjo Relexa in naj o tem poroča Evropskemu parlamentu. Nihče ne more biti nad zakonom, tudi ne država in eh, tisti, ki jo vodijo. Hvala lepa, kolega Lopez Hill. Kolegica Gonzales je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Res je, to ni evropska razprava. To je razprava, ki bi morala potekati v španskem kongresu. Smešite se in ne glede na to, kako ste se usedli skupaj, ste manjšina, ki ne predstavlja manjšine v španskem parlamentu. Tudi jaz se opravičujem ostalim poslancem, da morajo sedaj poslušati razpravo, ki bi morala potekati v španskem kongresu. Eh, vaša politična sila ima deset poslancev, izginjali boste, kaj ti vse statistika kažejo na to, da so vaše glasovi tukaj nepomembni. Uh, torej, gospod Kanjas, gospodje iz uh, skupine Renew in iz PP, uh, raje razmislite o kakšnih konstruktivnih rešitev za uh, prebivalstvo Venezuele. Oni potrebujejo humanitarno pomoč in pa druge spodbude za razvoj. Tu pravzaprav eh, kršitve sploh ni bilo, podpredsednica ni stopila na španski teritorij in eh, niso ji omogočili, da kam vstopi brez potnega lista. Španska vlada bo nadaljevala svojim delom pod Sančesom, si bo prizadevala za demokratično rešitev venezolanskega vprašanja. Hvala lepa, gospa Gonzales, tudi tukaj ne bo modrega kartona. Kolegica Šarancova je naslednja. Hvala. Zdi se, da sem edina tujka v tej razpravi. No, želim povdariti, da imamo to razpravo danes zato, ker je večina parlamenta včeraj glasovala za to, da imamo to razpravo. Obžalujem dejstvo, da je to nacionalna španska razprava, ko pa so na kocki evropske sankcije in verodostojnost Evropske unije. Eh, ta primer spodkopava našo verodostojnost tudi v očeh Venezue venezuelcev, ki od nas pričakujejo pravico in pa podporo. Tiste, ki ste bili tukaj v prejšnjem mandatu, veste, da vsakič, ko imamo razpravo o Venezueli, rečemo ena in isto, selektivne sankcije. Tri leta so minila, preden je svet storil prvi korak. Selektivne sankcije so najmočnejši miroljubni inštrument, ki ga imamo za to, da prisilimo vlado v to naj se pogaja in naj eh, neha zatirati eh, ljudstvo v Venezueli. Hvala lepa, kolegica Čarancova. Ali sprejmete vprašanje kolega Garcia, uh, Garcia Blanka? Izvolite. mikrofon, prosim. ¿No Hvala lepa. Kolegica se pritožuje, češ, da je to španska razprava. Ja, kaj pa ste pričakovali? To je nacionalna zadeva, o katerem bi morali spravljati v španskem kongresu. Španski kongres bo to naredil čez nekaj dni. Tukaj gre samo za to, da skupina, ki nima političnega prostora, skuša uveljavljati svoje interese. Ali se vam ne zdi, da so vas eh, kolegi iz stranke Ciudadanos pretentali? Ustedes han votado contra. Vi ste glasovali proti preiskavi v španskem kongresu danes, zato imamo to razpravo. In kot sem že povedala, je to evropski problem, to so evropske sankcije in na kocki je evropska verodostojnost v očeh venezuelcev. Hvala lepa. Naslednja kolega Lopes. Hvala lepa. Vsekakor je tukaj na kocki verodostojnost Evropske unije, verodostojnost Evropskega parlamenta, ki se sedaj vtika v delo nacionalnih vlad. Kaj ti za to gre danes tukaj? Ne gre za pristojnosti, ki so v očeh eh, države članice. To so povedali številni zastopniki ta teden. Tudi komisija je vedno znova ponavljala to ena in isto sporočilo. In eh, danes moramo spet spomniti na to, kaj je pokazala ta razprava. Vam je prav malo mar za Španijo, mm, za Venezuelo pa še manj. Vi ste prinesli to razpravo sem, na mesto, da bi reševali svoje probleme v španskem parlamentu. Socialisti, španski socialisti si še naprej prizadevamo za to, da bi našli rešitev za venezuelsko prebivalstvo. Eh, ne moremo pa njihovega trpljenja izkoriščati za instrumentalizacijo razprav v Evropskem parlamentu. Hvala lepa, kolega Lopes, ali sprejmete vprašanje kolega Terča? Sprejmete vprašanje kolega Terča? Ne. Tako, sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Dvakrat več se vas je javilo k besedi, kot imamo na voljo časa. Upošteval bom tako španske kolega, kot tudi nešpanske kolege. Kolega Lopez Aguilar. Soy canario próximo sem kanarec in sem blizu venezuelskemu ljudstvu, ki uh, gosti tudi kanarsko skupnost v Venezueli. Sodeloval sem v vseh razpravah v Venezueli z gospodom Borelom ali pa brez. Glasoval sem o vseh resolucijah, ki podpirajo demokratične spremembe v Venezueli in ki pozivajo k enotnosti parlamenta. Ampak to ni ne razprava o Venezueli, to tudi ni razprava o Španiji, to je razprava, ki so jo sem prinesli tisti, ki nasprotujejo španske vladi, ker so v španskem kongresu v uh, manjšini. In sedaj instrumentalizirajo to razpravo o Venezueli, s tem škodijo Evropskemu parlamentu in pa naši verodostojnosti nič ne škodi vredostojnosti institucij, kot pa to nesoglasje v Evropskem parlamentu. Eh, skušate kritizirati špansko vlado na račun trpljenja venezolanskega ljudstva. Prosim, ne smešite se, to je grotesno, raje pomagajte Venezueli, ne pa da sem nosite razprave, ki nimajo drugega namena, kot pa da sramotijo in blatijo špansko vlado. Hvala. Kolega Keller je naslednji. Kolega Keller? Ga ni tukaj? Kolega Ferreira. Obrigado, Sr. Presidente. Se preciso fosse ainda, este debate descredibiliza ainda mais Hvala, gospod predsedujoči. Jasno je, da ta razprava prihaja iz eh, konzervativne desnice, ki tukaj izgublja verodostojnost. Govorimo o španski notranji zadevi. Torej, uvedene so bile sankcije ki pa škodijo tudi venezolancem in pa portugalski skupnosti v Venezueli. Evropska unija pa se tukaj eh, smeši, podpira neizvoljeno vlado v Venezueli. Potem tukaj pozivate k sovraštvu to ne bo izboljšalo razmer. Hvala lepa, kolegica Reho. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ob tej razpravi imam občutek, da, se, da poslušam eh, jokajočega otroka, ki se mu je pokvarila igračka. Eh, samo tako si lahko razložim, da tista politična skupina, ki je izgubila največ glasov na zadnjih volitvah v moji državi, eh, sem sili razpravo, za katero sama komisija priznava, da nimamo pristojnosti. Naša vlada si prizadeva za to, da bi izboljšala življenje delavcev, da bi povišala minimalno plačo, da bi izboljšala javne storitve. Borimo se uh, proti splošni apatiji. Uh, vi pa se tukaj uh, zatekate k nekakšnim otročjim izbruhom in s tem pihate na dušo ekstremni desnici. Prosim, da nam vsem prihranite uh, takšne izbruhe prosim, da prevzamete nekaj več odgovornosti in eh, da se raje zauzamete za interese Špancev. Hvala. Kolega Deli, eh, kolegica Deli ob zaključku postopka Catch the Eye. Hvala, mislim, da je tukaj prav smešno, da se danes razpravljamo o teh neumnostih. Zelo uh, jasno sem kritizirala špansko vlado v različnih situacijah. Sedaj pa, ko nekaj naredijo, kar je prav, bom z veseljem podprla njihovo pobudo in uh, podprla dialog v tej situacije. Kako pa sploh mislite, da bi se lahko ta zagata rešila na kakšen drug način? Mi smo v tej situaciji, kjer smo podprli eh, imaginarnega predsednika in proti dejanskemu izbranemu predsedniku. In, eh, Izpostavljali smo eh, poneverbe humanitarne pomoči in razmišljati moramo o vplivih na državljane Venezuele, na težave, v katerih živijo, na probleme. In mi se moramo boriti, da to nočno moro prekinemo in uh, podpiram naše podbude tukaj, da se tega projekta lotimo. Dank, Hvala lepa. Draga kolegica, s tem je gospod Deli. Postopek pritegnite pozornost predsedujočega je končan. Zdaj bomo prisluhnili še visokemu predstavniku, gospodu Borelu. Izvolite. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Res je, gre za evropske sankcije. Ampak v skladu z evropskimi normami je izvajanje sankcij v pristojnosti držav članic. Tudi to je evropska norma. Ali morda ni tako? Če jo želite spremeniti, morate spremeniti pogodbo vi zelo dobro veste, da so to vrstne omejitve vstopa predmet sklepa sveta. In zato to ne spada v evropsko zakonodajo. To ni evropski pravni red. Vsak državljan, ki ni strokovnjak eh, za ta vprašanja bi moral to razumeti. Zato tudi vas to ne bi smelo presenečati. To je sklep sveta, zato to ni evropsko pravo in zato Evropska komisija mm, nima nobene vloge pri nadziranju izvajanja sankcij. Vi ste poslanci, vi bi morali to vest, vedeti ali vas to mogoče preseneča. Ja, če vas to preseneča, potem se boste morali tukaj zagovarjati, kajti takšna razlaga vas ne bi smela presenetiti. To, da sklep sveta ni evropska zakonodaja, vi zelo dobro veste. Komisija torej ne more tukaj posredovati, tudi ne more sprožiti postopka za ugotavljanje kršitev in uh, Še enkrat podarjam, da so države članice tiste, ki morajo nadzorovati izvajanje sankcij. Torej, gre za evropsko normo, ki jo mora spoštovati država članica in mora biti nadzorovana na ravni države članic. Kje je logična napaka v tem argumentu? Če nisem prišel jaz, če jaz nisem napravil logične napake, potem ste jo napravili vi. Seveda, komisar je usprach ist damit geschlossen. Hvala, razprava je zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava visokega predstavnika in podpredsednika komisije v zvezi z načrtom ZDA za bližnji vzhod odziv EU v skladu z mednarodnim pravom. Komisar se seli in opozarjam vas, da